So, ich bitte alle Kolleginnen. Kolleginnen und Kollegen, sedete, prosim. Najprej nas čaka kratko glasovanje, potem pa bo naš gost Tonijo Borš. Najprej bomo glasovali o deseti točki, gre za presojo vplivov nekaterih eh, javnih in zasebnih projektov na okolje. To je poročilo za Noni. Imate vsi glasovalne kartice. Gospod poročevalec, izvolite. Kolegice in kolegi, prišli smo torej do glasovanja o a, eh, zaključku a, eh, pogajanju v zvezi z direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Po eh, štirih neenostavnih trialogih in tudi eh, po zaslugi dobrega vzdušja, ki smo ga vzpostavili eh, tudi z poročevalci v Senci, je ekipa parlamenta prišla do tega pomembnega rezultata. Uspelo nam je izboljšati bistveno veljavno direktivo s tem, da smo povišali kakovostne standarde za okolje in zdravje v Evropski uniji. No, nova direktiva bo bolj pregledna in učinkovita in bo predvidela tudi nove dejavnike kot bioraznovrstnost, podnebje, ukrepe eh, v primeru pač prekrškov in boljše informiranje za eh, javnost. In v vsaki državi bo tudi na voljo enotni portal, potem bomo imeli tudi eh, ukrepe za lažanje in druge pomembne novosti. Poleg tega pa moramo tudi dodati, da ni uspelo vključiti vseh predlogov, ki so bile podane na plenarnem zasedanju oktobra neka močna manjšina, blokirajoča eh, manjšina v svetu je onemogočila, da smo sprejeli eh, določene priloge. Predvsem nismo uspeli vključiti vprašanje eh, plina iz krilovcev in na tak način, po mojem mnenju, smo nekako posredovali tudi negativno sporočilo za javnost v Evropski uniji, ki pa je pričakovala nekaj od tega. Spremembe k direktivi bodo omogočile pristojnim organom, da sprejmejo utemeljene sklepe v zvezi zvezi z eh, pač eh, zadevami, ki eh, pri, lahko vplivajo na okolje na a, številnih področjih. Mislim, da torej izglasujemo to besedilo in naj se ob koncu zahvalim tudi sekretarjatu odbora Envija v imenu gospoda Mirone, ki a, nam je a, bistveno pomagal pri tem pomembnem delu. Hvala. Dank und damit. Hvala lepa. Predlagam, da kar glasujemo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 Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 46 za, 8 proti, sprejeto. Iskrene čestitke, gospod Zanoni. Naslednja točka je nasprotovanje delegiranemu aktu v zvezi z nanomateriali. Prvi del, ali ima vsak glasovalni seznam pred sabo. Glasovali bomo prav tako elektronsko, glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Socialisti imajo nekoga preveč. 32 za, 20 proti, nihče ni bil vzdržan. Sedaj pa drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 26 proti, sprejeto. Tretji del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 22 proti, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 23 proti. 2 vzdržana. Sprejeto. Naslednja točka je točka 13, označevanje države porekla za meso in predelana živila. Glasujemo haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 45 za, 12 proti sprejeto. Nun kommt unser Gast. Sedaj se nam bo pridružil naš gost, to je gospod komisar.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 socialisti in liberalci se pogajajo, morda bi lahko prekinili zato, da bi lahko v miru izvedli izmenjav mnen s komisarjem Boržom. Gre za kloniranje živali v prehranski verigi. Predlog oziroma vsebina predloga skrbi za nekaj uroče krvi in tudi v parlamentu govorimo sedaj o tem, kateri odbor bo vodilni odbor v zvezi s tem dosjejem. Ne želim nadaljevati s to temo. Veliko kolegic in kolegov se je že javilo k besedi in eh, tudi prisotnost kaže, da je to zelo zanimiva tema. Prijavljenih je že veliko poslancev, k besedi, najprej pa dobi besedo gospod Borš. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za povabilo in hvala lepa za to, da ste mi dali priložnost, da razložim razloge, zakaj je komisija decembra lani sprejela dva predloga v zvezi s kloniranjem. Kajti uredbe o kloniranju na ravni Evropske unije zaenkrat nimamo. Na začetku želim na kratko opisati vsebino teh predlogov. Prvi predlog je predlog direktive za prepoved kloniranja živali. Države članice bi v tem okviru morale prepovedati kloniranje prašičev, govedi, konjev in nekaterih drugih vrst za namene prehranske verige, prav tako pa ne bi smele klono živali in klono embrijev dajati na trg. Drugi predlog pa je predlog direktive o prepovedi dajanja na trg hrane, ki izhaja iz eh, kloniranih živali. To pomeni, da bi uvedli prepoved trženja hrane. Dejansko gre za tri prepovedi. Prepoved kloniranja, prepoved dajanja klonov na trg in prepoved dajanja na trg hrane, ki izhaja iz kloniranih živali. Po petih letih izvanja teh dveh direktiv bi komisija parlamentov predstavila poročilo in seveda tudi svetu o dejanskem izvajanju in dejanski uporabi teh dveh direktiv. To poročilo bi seveda vključevalo poglede in izkušnje držav članic, vključevali bi znanstveni tehnični napred, napredek in tudi vidike dobrobiti živali. S tem dvema predlogoma je komisija odgovorila na vprašanje, zakaj bi kloniranje morali prepovedati v Evropski uniji. Prvič gre za pomisleke za dobrobit živali nadomestne mati, ki nosijo klone in zaklone same. Za vsakega kloniranega bika jih devet umre zaradi abnormalnosti in komplikacij. Drugič, Evropska skupina za etiko je razmišljala o tem vprašanju. Sklenili so, da glede na to, kakšna je sedaj stopnja trpljenja pri govedu, in klonih obstajajo veliki dvomi mm, v zvezi s kloniranjem. In tretjič, državljani, potrošniki, pa tudi vi, njihovi zastopniki in nekatere države članice že nekaj let pozivate k prepovedi. Gospod predsednik, vaše mnenje mi je dobro znano, pisno ste ga izrazili predsedniku Barozu 11. oktobra lani zadnja ponudba sveta 29. marca 2011 mora biti izhodišče za nove predloge, vključno v zvezi z označevanjem eh, potomcev klonov. Več poslancev v tem odboru je prav tako povedalo, da pričakujejo pravila v zvezi z označevanjem hrane, ki izhaja iz potomcev klonov. Naj povem naslednje. Spravni postopek leta 2011 ni bil uspešen. Komisija je potem obljubila, da bo kloniranje reševala ločeno od novih živil oziroma uredbe o novih živilih. Komisija je torej pripravila presoje učinka, presodila je pravne pristojnosti, ki jih imajo evropske institucije upoštevala pa je tudi načelo sorazmernosti. Presoja učinka je bila predmet razprave celotnega kolegija in preučili smo več možnosti, vključno z označevanjem živil. Izkazalo se je, da je označevanje živil potomcev klonov zelo zahtevno zaradi problemov pri sledljivosti. Ko sem predstavil ta predlog, sem seveda ponudil različne možnosti kolegiju. Označevanje je bilo ena od možnosti in kolegi je tudi v zvezi z označevanjem kasneje sprejel odločitev. Da bi ločevali med živili, ki izhajajo iz potomcev kloniranih živali, bi bilo treba ohranjati dokumentirano povezavo med hrano in živalmi v primeru kloniranja, bi to pomenilo, da potrebujemo informacije o starših, ki bi morali potovati po celotni prehranski verigi. Kolegi je menil, da bi to postajalo progresivno bolj zapleteno in tudi vedno bolj drago za vsako dodatno generacijo. Če vzamemo naprimer označevanje za prvo generacijo potomcev klonov, se potem seveda problemi kopičijo v drugi, tretji generaciji in tako naprej. Postojalo bi vse bolj zapleteno z vsako novo generacijo. Z vsako novo generacijo klona in hrano, ki pristane na trgu. Vsi gojitelji, in to je dejstvo, vsi gojitelji, kmetje, uvozniki in izvozniki bi morali poznati prednike posamezne živali. To bi seveda pomenilo veliko upravno breme in to bi sprožilo dodatne stroške, ki bi prav gotovo dvignili cene hrane. Kaj je pomembno in kaj je drago, je subjektivno seveda, odvisno od tega, koliko si želimo označevanje. Če si nekaj močno želim, potem bi to prav gotovo vplivalo na moje oceno, ali je nekaj drago ali ne. Kolegi je prav tako moral oceniti, pravno izvedljivost posameznih opcij. Povedati moram, da tukaj ne gre za vprašanje varnosti hrane. EFSA je že povedala, da ima kloniranje vpliv na dobrobit živali, na dobrobit nadomestnih mati in na dobrobit klonov samih. Prvi predlog, torej prepoved kloniranja in tehnik kloniranja živali za proizvodnjo hrane, temelji na 43. členu pogodbe ob sklicovanju na 13. člen, ki navaja, da je treba pri kmetijskih politikah upoštevati tudi dobrobit živali. Kajti v pogodbah piše, da so živali čuteči, tudi čuteča živa bitja. In kar zadeva prepoved hrane iz kloniranih živali, je EFSA navedla, da hrana iz klonov in njihovih potomcev nima nobenih tveganj za zdravje. In še nekaj, hrana iz potomcev klonov ne pomeni pomisleko v zvezi z živalmi in dobrobitjo živali, kaj ti, te živali so spočete v skladu s konvencionalnimi metodami. Gospod in gospodje, gospod predsednik, Motivacija v zvezi z označevanjem živali iz eh, klonov in njihovih potomcev je morda ta, da bi preprečili razširjanje tehnike, za katero nekateri menijo, da je neetična. Označevanje zato, da bi preprečili širjenje tehnike, ki ni etična. Ampak, kakor veste, takih pomislekov ne smemo upoštevati, kajti nobena pravna podlaga ki jih običajno uporabljamo na področju prehrane, torej člen 43 o kmetijstvu, člen 114 o notranjem trgu, člen 168 v zvezi z javnim zdravjem in člena 169 v zvezi z informacijami za potrošnike, ni nobeden od teh členov ne zadeva te teme. Člen 352 pogodbe, tako imenovana klauzula o prožnosti, predstavlja edino možnost tukaj. Ta člen predstavlja pravno osnovo za cilje, kjer pogodbe ne omogočajo specifičnih pristojnosti. Gre za poseben instrument s posebnim zakonodajnim postopkom. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, naj vam v zvezi z označevanjem, ki ni v predlogu in to priznam, povem naslednje kolegi, se ni odločil, da označevanja potomcev klonov ne bo ali da to ni mogoče. Kolegi je obravnaval zelo zapleteno vprašanje označevanja svežega govega mesa potomcev klonov in sklenil, da bi morali upoštevati več elementov, preden se odločimo, ali je mogoče razmisliti o posebni politiki označevanja. Kolegi je menil, da bi bilo smiselno začeti s študijo in na podlagi rezultatov te študije kasneje sprejeti odločitev o najprimernejšem načinu za nadaljevanje dela. Tega ne pravim zato, da bi vam rekel, da v direktivi ni določbe o označevanju, ampak Želim vam samo povedati, kaj smo se odločili v kolegijo. Namreč, kolegij je potreboval več podatkov, zato smo se skupaj odločili, da bomo naročili to študijo in se kasneje odločili o ustreznem nadaljevanju postopka. Gospod eh, predsednik, na koncu želim povedati, da naši predlogi povzemajo več interesov ob upoštevanju pravne podlage, v okviru katere mora Evropska unija delovati komisija je izpolnila svojo nalogo, da pripravi predlog, so zakonodajalce bosta predlog preučila in predlagala pri spremembe in mislim, da je kolegi sprejel uravnotežen pristop. Zato upam, da so moje razlage danes pomagale pojasniti določena vprašanja, čeprav morda niste vsi z njimi zadovoljni. Komisija je vseeno želela ustrezno začeti reševati to občutljivo vprašanje. Hvala. Vielen Dank, Herr Kommissar. Hvala lepa, gospod komisar. Predstavitev je bila dobra, ampak eh, ne vem, ali bo to vplivalo na našo razpravo. tudi kar zadeva odločitev komisije v zvezi z prostotrovinskim sporozumom, katera vrata ste odprli s tem predlogom, ampak eh, kolegice in kolegi bodo to pravgotovo bolj podrobno omenili. Začeli bomo s koordinatorji, kot običajno, najprej Peter Lize, Linda McEwen in potem preostali govorniki. Peter Lize, izvolite. Lepo prosim, čim krajše, zato da bodo tudi drugi kolegice in kolegi lahko postavili svoje vprašanje. Izvolite. Dve minuti. Povicna. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod komisar, gospod Tonijo Borš. Prav pogumni ste, da to temo predstavljate tukaj le v našem odboru. Hvala lepa za vaš pogum. In še nekaj želim povedati. Hvala, da je komisar pravočasno podal ta predlog, to je bilo napovedano za prejšnje leto in vem, da je bilo to tudi na notranji ravni komisije sporno. Sedaj ta predlog imamo. Prav tako vem, da ste se v komisiji borili za to, da bi upoštevali želje parlamenta. Zato se vam želim osebno zahvaliti, ampak prosim vas, razumite, da je naš odbor zelo razočaran, kajti predlog, ki ga je na koncu podal kolegi, je zelo slab. Slabši od tega, kar smo pričakovali. To je manj od tega, kot sta svet in komisija v pogajanjih s parlamentom ponudila lani. Dve leti in pol ste pripravljali ta predlog in dejansko predlog ni dober. Pred dvema letoma in pol ste bili ponud, pripravljeni ponuditi več, sedaj pa v tem predlogu ponujate manj. To ni v redu označevanje potomcev in naslednjih generacij naj bi bilo izvedljivo. S tem vprašanjem se intenzivno ukvarjam, sem eh, zdravnik po izobraževanju, ukvarjam se z genetiko, govoril sem z veliko podjetji, tudi podjetji, ki se ukvarjajo specifično to temo in vprašal sem jih, ali je mogoče identificirati potomce ali ne. Rekli so, dajte nam nekaj mesecev in razvili bomo postopke, drugače to ne gre. To se mi ne zdi smiselno. Strokovnjaki so mi tako povedali. Zato smo zelo razočarani. Prostotrgovinski sporozum z ZDA. V pogajanjih je to prav tako imelo pomembno vlogo, kolikor slišim prepričan sem in nisem edini tukaj z, z eh, tem mnenjem v tem odboru. Če želimo preprečiti ta sporozum, moramo samo tako nadaljevati kot sedaj. Če si ne želimo prostotrgovinskega sporozuma, potem moramo tako nadaljevati. Če bo komisija nadaljevala s tem postopkom, sporozuma ne bo. Pri pogojavski strategiji komisije bi morali to upoštevati. In še nekaj, poleti smo obiskali ZDA z delegacijo tega odbora in predstavnik, pregajalski podstavnik eh, Obame nam je dejal, da so časi mimo za to, da bi vplivali na državljane. Mi smo sedaj izvoljeni za to, da zastopamo državljane in komisija mora to jasno povedati partnerjem iz ZDA. In še na koncu, iz držav članic sem dobil vprašanje, zakaj je to direktiva, kajti če bo izvajanje težko, bi morali imeti jasnost pri izvajanju. Zanima me, zakaj ne bi tukaj pripravili uredbe na mesto direktive. Hvala. Hvala lepa za dve minuti, Peter Lize. McEvan. Linda McEvan. You, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Bila sem članica pogajalske delegacije v zvezi s tem, ko smo bili v trialogu parlament je takrat rekel ne, zato ker smo menili, da je šlo za nepošten predlog. Ponavljali ste to, kar mi že vemo. Odbor za etiko pravi, da je to neetično, živali trpijo. In eh, komisija je bila takrat pripravljena in o tem še vedno govori. Dovoliti uvod kloniranega materijala v prehransko verigo in da tega ne bi označevali. To se je začelo z uvozom sem, eh, sperme iz Škotske. Vprašanje je bilo, ali je to zakonito ali ne, in potem smo to ustavili. Pravimo torej, da je vse v redu, če so kruti do živalih kje druge, naprimer v ZDA, tam lahko klonirajo živali za prehinsko verigo, mi bomo potem to uvozili vozili v svojo prehransko verigo in naše roke bodo čiste, potem pa bomo po svetu govorili, da imamo visoke standarde. To sploh ni sprejemljivo. In kako je dejal Peter Lize? Pred dvema, trema letoma ste dejali, da bi komisija lahko zagotovila sledljivost. Podali ste nekaj skromnih predlogov v to smer, sedaj pa vaš predlog označevanja sploh ne vključuje. Če bi bila cinična, bi rekla, da je kolegi prav tako pomislil na to, da bi brez določbe o označevanju to lahko spravili skozi odbor za kmetijstvo, izognili bi se odboru za okolje in javno zdravje, ki ima močne poglede v zvezi s tem. Mislim, da smo po celotnem političnem spektru zelo nezadovoljni s tem predlogom in mislim, da to ni pošten predlog komisije. Hvala lepa. Nismo zadovoljni s tem.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 In um, naj se navežem na to, kar so povedali uh, kolegi, gospod uh, komisar, kot gospa Mekeven, sem tudi jaz sodelovala na trialogu in smo zelo popustili z ozirom na to, kar je parlament želel dobiti in z ozirom na to, kar si želi imeti evropsko prebivalstvo. Noben evropski državljan ni eh, zahteval, da bi uh, lahko uporabil meso iz uh, potomcev klono. Uh, potrošniki tega sploh niso zahtevali ni tehnična. Peter Liza je to povedal zelo jasno. Vprašanje je zgolj politične narave, gospod komisar. Dvakrat politične narave, dvojne politične narave in sicer v okviru čezatlantskega partnerskega sporazuma za združenimi državami. To, kar nama predlagate, je to, da začenjamo že popustiti, popuščati, preden sploh smo, začeli, smo se začeli pogajati. Gre za vprašanja standardov varnosti hrane e, in to ni sprejemljivo. Je tudi politične narave na demokraciji demokratični ravni, kajti verjetno eh, niste eh, eh, zanemarili dejstva, eh, da je prišlo do nelagodja usled razprave na svetu v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. Evropejci ne razumejo, kako je sploh mogoče, da kljub nasprotovanju Evropskega parlamenta in nasprotovanju velike večine držav članic, pa smo vseeno eh, odobrili eh, določene gensko spremenjene organizme, pa čeprav eh, bi bili, smo vas pozvali k temu, da umaknemo umaknete vaš predlog v zvezi s kloniranjem, se soočate za nasprotovanjem vseh skupin eh, v tem odboru, kajti mi zahtevamo označevanje, to je pravice evropskih potrošnikov, to, si, to so si eh, dejansko izborili in vi hočete zanikati to pravico in torej gospod komisar naj vam povem, da to je nesprejemljivo na demokratični ravni, tu smo, da zato da zastopamo evropske prebivalce, interese evropskih državljanov eh, in ne zato, da bi zadovoljili to ali ono drugo agroživilsko skupino znotraj ali zunaj Evropske unije, gospod komisar, ne moremo sprejeti tega predloga. Najlepša hvala. Bart Stars. Hvala lepa. Hvala komisarju. Dragi kolegi, ja? Vse v redu? Dobro. Povsem smo razočarani nad vsem skupaj, gospod komisar, in to so omenili že vsi trije govorci pred mano. Tem se lahko samo pridružim. Z vrsto kolegov smo se dolgo časa pogajali o novih živilih in o delu, eh, ki je povezan s kloniranjem. To je bilo ločeno. O tem ste se pogajali oziroma pogovarjali tudi znotraj kolegija. Leta 2010 je komisija celo dejala, da bi bilo mogoče zagotoviti sledljivost. Vaši kolegi, komisari so potrdili in delili to mnenje. Zdaj pa pravite, da sledljivost ni več mogoča in označevanje mora biti ne bo izvedljivo, ampak za Evropski parlament je nujno, da zagotovimo označevanje. O tem smo si že bili enotni pri prejšnjih pogajanjih v zvezi z uredbo o novih živilih. Zdaj pa to kar naenkrat ni več mogoče. Več argumentov navaja, navajamo. E, zaščita živali, drugi vidiki, o tem so govorili že drugi kolegi. Ali nam lahko potrdite, da, eh, da ali je kolegi komisarjev morda. E, Eh, postavil v ospredje mednarodno trgovino ali kako so te stvari potekale? Zakaj je zdaj to oblikovano? Ali eh, res niste upoštevali drugih zahtev, drugih interesov? veliko živalskih vrst sem ne spada. To ne bi se uporabljalo samo eh, v kmetijstvu. Sem, naprimer, ne spadajo dirkaški konji in tako naprej. Eh, potem tu obstajajo tudi določeni zakonodajni akti, eh, pri pogajanju o katerih parlament sploh ni vključen. To je po mojem mnenju nesprejemljivo. Mi zahtevamo, da o tem ne obvestite eh, parlament nazaj. Hvala lepa, Kartika Ljota. Eh, hvala. No, ne bom ponavljala tega, kar so že povedali drugi kolegi, ampak pri trgovinskih vidikih pa sem res nekoliko presenečena, da eh, ste vi prišli zagovarjati ta predlog v naš odbor. Sama Eh, sem menila, da je to prišlo izpod rok vašega kolega Dehuhta. Ali res lahko trdite, da je to vaš predlog? Poznate najrazličnejše ugovore glede zdravja živali, zaščite živali in tako naprej. Eh, in eh, ali kako je potem zdaj kar naenkrat s kloniranjem živali? Morda lahko o tem obvestite kolega Dehuhta, kakšno je naše mnenje. Prav tako naj bi se tu uporabljali tudi potomci kloniranih živali, o tem pa v vašem predlogu ni govora. Ti predlogi se mi zdijo tako smiselni kot naprimer prepoved baterijske reje. Torej, kloniranje živali, tu so stroški, se stroški merijo v 100 tisočih evrov. Zakaj torej ne bi uvedli prepovedi tudi potomce, za potomce kloniranih živali in zakaj ne za, se ne zauzemate za označevanje, da bi potrošnik vedel, kaj kupuje in kaj uživa? Morda bi morali najti kompromis v zvezi z označevanjem zakaj parlament pri teh vprašanjih preprosto ignorirate? Prosim, razložite mi to. Zakaj ste potrebovali štiri leta za pripravo tega predloga? Ste poskušali najti kakšen pravni trik, da bi parlament izpustili iz zanačbe? Gre za člen 352 pogodbe, ki ga navaja komisija kot pravno podlago, namesto običajnega člena 314. Tako parlament eh, nima več možnosti, da bi iz tega nič vrednega predloga sploh še lahko kaj naredil. V vsebino predlogo morate vložiti točno toliko energije, kot jo vlagate v eh, najrazličnejše pravne trike. Prosim, umaknite predlog in oblikujete nov zakonodajni predlog na podlagi člena 314 pogodbe, tako da bo v predlogu dejansko pisalo tisto, kar si želi potrošnik in da bo potrošnik vedel, kaj kupuje. Hvala lepa. Zdaj bomo dali besedo ponovno komisarju Boršu, da se lahko odzove na vprašanje, potem pa bomo začeli z drugim krogom vprašanj. Skupina EKR predsednik? Dobro. Ja, dovolite mi, da sam prekinem tale krok kritik in podprem komisarja. Lindy McEwen bi povedal, da ni šlo za klonirano žival iz Škotske, katere sperma je bila potem poslana naprej. Pravzaprav. Prav je, bilo, je bila klonirana sperma uvožena iz Amerike. Eh, bika so potem zaklali na škotskem, meso pa je bilo poslano eh, naprej. In eh, zaenkrat še nisem videl vrste ljudi, ki bi pomrli od uživanja klonirane hrane iz Amerike, pa prihaja takšna hrana že vrsto let. Uh, Komisar je povedal, EFSA pravi, da ne gre za vprašanje varnosti hrane. Če govorimo o vzpostavitvi prepovedi, eh, na katerem pri čemer v Ameriki nimajo prepovedi in nimajo zagotovljene sledljivosti, boste začeli trgovinsko vojno. In to bo udarilo tudi po nas to bo otroška igra v primerjavi eh, ja. z banansko vojno, ki smo jo videli pred nekaj leti. Državljani pravite, pa vsem nasprotujejo kloniranju. Sam govorim v imenu tisočih državljanov vsako leto in niti eden izmed njih Eh, mi še ni omenil kloniranja, ko sem se pogovarjal z njimi. Morda je tako na škotskem, ampak tudi eden še ni spregovoril o kloniranju. Če strokovnjaki EF se pravijo, da ne gre za vprašanje varnosti hrane, se sicer lahko zauzamem za prepoved, ampak označevanje in sledljivost pa je čisti absurd, tako da podpiram komisarje. Upam, da bo imel kolegi pogum, da eh, podpre svoja načela in reče, ne želimo označevanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajmo besedo komisarju. Eh, gospod predsednik, eh, Poslanci se postavljajo na dve strani, nekateri nas opisujejo kot treve, drugi pa kot pogumne. Ne vem, kako bi se res odzval na to, ne bom ponosen ali ne. Morda se je včasih bolje malce umakniti, preden se dejansko odločiš o nečem. Ampak naj nekaj povem povsem jasno in glasno. Če bomo imeli določbo o označevanju, To ne bo zaradi vprašanja varnosti. Če bi bilo nekaj nevarno, bi to prepovedali. Če bi bilo nevarno. Imamo agencijo, vzpostavljeno v Evropski uniji, ki prispeva znanstvene nasvete glede varnosti. Kaj naj potem komisar stori? ali naj EFSO uporablja takrat, ko mu to ustreza. Torej, ko to ustreza prepovedi neonikotinoidov, zato ker ima to škodljiv učinek na državljane, potem to mnenje uh, vzamem kot svoje. Če pa je mnenje politično nepriljubljeno, potem ga zavrnem. Ne moramo imeti uh, mnen EFSE, ki jih uporabljamo po želji. Ne moremo tu razmišljati še o političnih pomislekih. Ko gre za to, ali bi eh, morali potem blokirati naš izvoz ali kaj podobnega. Torej, vprašanje označevanja. To je vprašanje, ki ni povezano z varnostjo hrane to sploh ne bi imelo smislo. Nekaj bomo označili zato, ker je nevarno. To ni smiselno. Kolegiju smo predstavili argumente za in proti pri označevanju. Seveda obstavlja razlika med označevanjem prve generacije sveže govedine in označevanjem vseh prihodnih generacij. Seveda obstajajo tudi razlike pri stroških, naprimer med označevanjem samo ene vrste mesa ali še vseh drugih vrst mesa. Seveda obstajajo razlike pri stroških. Kolegiju sem predstavil različne možnosti, ki so nam na voljo pri označevanju. Ponavljam. Kolegi še ni povsem zaprl vrat pri vprašanju označevanja. Gre za kompleksno vprašanje, ki zahteva dodatne študije in v prihodnosti bomo morda sprejeli tudi predloge povezane z označevanjem, ampak zaenkrat na tej stopni to ni mogoče. Pa še en argument naj navedem. Ali imamo lahko označevanje eh, nečesa, kjer je sledljivost eh, utemeljena le na podlagi dokumentov? To je včasih bolj zahtevno, ampak imamo zakonodajo, naprimer pri GSO, kjer je označevanje povezano s sledljivostjo, ki temelji le na dokumentih. Takšna situacija torej že obstaja, čeprav gre bolj za izjemo. No, če bi upeljali tudi označevanje za naprimer mleko, saj je, je to veliko bolj zahtevno. To pri mleku gre lahko za mešanico mleka kloniranih in nekloniranih živali. Spraševali ste tudi o TTIP. vsi se zavedamo, da moramo zagotoviti politične zaveze na obeh stranih, da bomo dosegli sporazum. Komis, vsi komisari morajo poskušati najti rešitve eh, za obstoječe težave, ne pa težav za obstoječe rešitve, ampak ne za vsako ceno. TTIP ni bil glavno vprašanje pri razmišljanju o teh določbah tudi ko gre za svežo govedino, če gre za čezatlantski izvoz, obstajajo različni kanali, ko gre za izvoz v Evropo. Lahko se torej v teoriji povežejo določbe o označevanju in eh, sporozum TTIP. To ni izključujoče med seboj. Sam sem eden izmed komisarjev, ki se je vedno zauzemal za TTIP, ampak ne za vsako ceno, kar vključuje tudi vprašanje zakonodaje o GSU. Naj vas spomnim, da imamo zakonodajo o GSU. Za, in, ampak zakaj ima, bi imeli označevanje GSU? Tu bi imeli zato, če bi GSU dovolili, ampak imamo zakonodajo, ki sta jo podprla parlament in svet, kjer smo opredelili pogoje, ko se lahko dovoli uvoz GSO in tudi pridelovanje gensko spremenjenih organizmov. In še v odgovor gospela Paž. Zmeden sem, zakaj predlagate predlog o goje, pridelavi GSO v katerega je parlament privolil, da se lahko države članice same odločijo, ali bodo dovolile pridelavo GSO na svojem ozemlju ali ne. In eh, medtem, ko eh, je 25 držav članic za in nobena ne nasprotuje, so na pogajanja še vedno blokirana, tako da sem nekoliko zmeden, ko omenjate tudi to vprašanje. Dobro. Zdaj pa bom prebral kolege, ki so še na mojem seznamu. Eh, lahko še nekaj dodam. Če nekaj v zvezi s pravno podlago, to je pomembno. Nimamo nikakršnih skrivnih eh, in pretečih namenov v povezavi s pravno podlago glede kakšnega posameznega vidika predloga. Gre, mislim predvsem na za dajanje na trg. Sam bi bil veliko bolj vesel, če bi, to lahko, če bi lahko za pravno podlago uporabili člen 114. Gre za sodelovanje parlamenta tudi pri tem členu, ampak par sodelovanje parlamenta je še okrepljeno, če bi uporabili člen 114. Ampak posvetovali smo se s pravnimi službami, to je tehnično vprašanje. Uh, mi se odločamo o političnih vprašanjih, ampak tu je šlo za tehnično vprašanje. Torej, vprašali smo pravne službe, kako je s členom 114 pri, notranjem, pri delovanju notranjega trga. Želimo zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga. E, gospodarski subjekti ne želijo prodajati eh, kloniranega eh, mesa na trgu. In to v Evropski uniji trenutno torej ne obstaja. Države članice torej nimajo zakonodaje o uh, kloniranju, ki bi lahko povzročila eh, ovire na notranjem trgu ali skrivljanje na notranjem trgu, tako da člen 114 na podlagi tega ni primeren. In to so pravne službe eh, jasno povedale. Morda bi bilo politično gledano komu ljubše kaj drugega, ampak to, takšno je bilo mnenje pravnih služb. Hvala lepa, bom prebral, kdo se je še javil za eh, govor. govor. Šljuča, Auken, Kadenbach, Rostedt, Estrella, Okuni, Davis und Gutierrez Cortines. Habe ich jemanden vergessen? Če sem naštel vse, potem bi zdaj zaključil s seznamom govornikov oziroma ga zaprl. Predlagam, da se omejite na eno minuto, drugače preprosto ne bo možno, da bi prisluhnili še odgovorom. Dobro. Jaz dis, ne vem, če je to ravno pametno. V eni minuti ne moremo povedati, kaj je veliko. Gospod komisar, ne bom se osredotočila na pravno podlago, zato nimamo časa. Tako ste se pač odločili. Lahko bi bile pravne službe bolj pogumne, ampak pustimo to. Zdaj pa še nekaj glede dokumentov v pisni obliki. Nekaj Eh, naj nekaj povem posem jasno. Ne govorimo o vprašanju varnosti hrane, ne bom razpravljal o kakovosti dela EFSE, gre za posvetovalni organ, ampak zdaj ni čas za to. to lahko, o tem lahko govorimo kdaj drugič, ampak mi ne govorimo o varnosti hrane, govorimo o sprejemanju v družbi. Sama sem bila poročevalka za dva zakonodajna akta. Prvi je bil o novih živalih, eh, drugi o kozmetiki. Šlo je za označevanje GSO-jev in šlo je le za označevanje v papirni obliki. Tako je bilo tudi pri kozmetiki in tes, eh, testiranju na živalih. Šlo je za sprejemanje v družbi. Vsi kolegi v komisiji, ki se zauzemajo za to, naj preprosto javno povedo, da se jim zdi kloniranje živali super. Zdaj pa še odgovor kolegu Stevensonu. Ja, ZDA imajo drugačno mnenje. V ZDA tudi menijo, da bi se morali hormoni, ki povzročajo raka, izvažati v Evropo, ampak mi se s tem ne strinjamo. Prav tako se ne bomo strinjali s kloniranjem. Zdaj pa vaš predlog, ki odpušča odprta vrata za ovosperme in, podobne, in podobnega se mi ne zdi sprejemljiv. Zelo sem razočarana, da si sploh drznete predlagati kaj takega. Hvala lepa. Mazej Kukovič. Sedujoči in eh, hvala eh, gospod komisar Borg, da ste pojasnili nekaj zadev. Ker imam samo minuto časa, bom izrazila samo sledeče. Danes eh, nas po svoje visoke tehnologije, genetika in medicina precej prehiteva tako da se niti sami tega po svoje ne, eh, ne zavedamo. in tudi jasno je bilo danes povedano na evropskem, eh, iz strani evropskega razvojnega sveta da je največji challenge za raziskave danes obvladovanje podatkov samo obvladovanje podatkov s tem se praktično ukvarja masa eh, danes raziskovalcev in jaz bi vas eh, vprašala z ozirom na eh, sporazum med eh, zda in evropo kaj so še širše točke poleg gensko spremenjenih produktov in kloniranja katere točke so še tiste ki zadevajo zdravje in hrano hvala lepa najlepša hvala kolegica mu konajte ena minuta. Hvala, predsednik. Hvala tudi komisarju. Danes razpravljamo o kloniranih živalih, ampak sama bi postavila malce drugačno vprašanje, ki pa je povezano eh, s pomembnimi področji v Evropski uniji. Gre za afriško gripo. V moji državi so bili ugotovljeni nekateri primeri, eh, ki so prišli k nam iz Belorusije. Belorusija in Rusija sta omejevati, pričeli omejevati uvoz svinine iz Evropske unije. Mene zanima, kaj menite o teh nesorazmernih ukrepih, ki uporabljata Rusija in Belorusija. Vem, da gotovo imate stališče oziroma mnenje v zvezi s tem in morda bi radi uh, oziroma bi lahko pokomentirali tudi to vprašanje. Morda se je eh, odvilo že kaj novega na tem področju. Zato me zanima, kaj lahko Litva pričakuje pri eh, boju proti tem težavam. Mi smo uporabili vrsto ukrepov, kot je naprimer eh, hlajenje živali, ampak ti ukrepi so lahko pogosto dragi. Gospa uh, Oken. Hvala. Jaz imam dve vprašanje. Prvo vprašanje je naslednje. Zdaj govorimo le o kloniranih živalih in ne tudi o potomcih. Mislim pa, da nimate prav veliko zaupanja v evropske državljane. Če evropske državljane moti takšno početje, ko gre za pravice živali in za njihovo dobrobit, takšnega mesa ne bodo jedli. In zdaj, če vi pravite, lahko bomo označevali klonirane živali in meso, ne boste pa spregovorili o proizvodnji, bo to samo smešno. Saj to ni prav trden argument. Po pogajanjih prejšnjič, ko so bila ta prekinjena, eh, smo lahko prebrali članek v Herald Tribune in tam je pisalo, da v eh, vrsti držav članic obstajajo industrijski interesi. Morda bi lahko preučili te držav članice in si potem ogledali trialog. Potrebujemo popolno odkritost o interesih, če želimo ugotoviti, o čem govorimo in zakaj govorimo o tem, ne pa, da smo tako abstraktni vsem skupaj. Hvala, kolegica Karin. Kadenbach je naslednja. Najlepša hvala. Tako kot Dagmar Rot je že dejala, ne bomo zdaj spregovorili o naših dvomih glede EFSE. Ampak drugo pa je, kaj od nas pričakujejo državljani po raziskavah 21 od, 81 odstotkov evropejcev in eh, evropejk meni, da še niso ugotovljeni dogročni vplivi, vplivi na naravo. 84 odstotkov eh, tudi meni, da še ne poznamo dogoročnih učinkov na zdravje in varnost, če bi uporabljali klonirano meso pri proizvodni živili, da tega ne smemo podcenjevati. Torej, naši državljani in državljanke načeloma eh, zavračajo izdelke iz kloniranega mesa. Sama sem trdno prepričana, da je razlog za neoznačevanje, da razlog za neoznačevanje ni težavnost tega, temveč samo prepričanje industrije, da se takšni proizvodi, ki vsebujejo meso kloniranih živali ali njihovih potomcev, se ne bodo prodajali in da jih potrošniki ne bodo kupovali. Mislim, da je ta strah tisti, ki potruje eh, odločitvi, da eh, ne bi vključili tudi označevanja v predlog. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Naj uh, uh izrazim svojo jezo. Ne razumem, gospod komisar, kako lahko zagovarjate take stališče. Eh, potrošniki dejansko nasvetujejo vsakašnji obliki kloniranja živali in ko govorimo o trgovinski vojni, ali je Evropa tako šipka, da je eh, prisiljena sprejeti, da je usiljo karkoli. Potrebno bi bilo, da kolegi se obnaša drugače v partnerskih sporazumih s tretjimi državami, vključno in predvsem z druženimi državama. Kako želite, da v predvoljeni kampanji povemo našim državljanom, da je Evropa tako šipka, da se postavi na kolena, ko gre za pogajanja z druženimi državami, torej se postavi na kolena pred ZDA in je pripravljena sprejeti karkoli je nespremljivo, evropski potrošniki nočijo imeti kloniranje živali. Hvala. Vielen Dank, François. Hvala. Uh, e, Edite strela. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, nekaj kolegov govori o pogumu. Sama bi spregovorila o aroganci e, na strani komisije in Evropskega sveta, ko gre za stališča Evropskega parlamenta. Evropski parlament volijo državljani in državljanke Evropske unije, gre za interese naših državljanov. Menite, da bodo državljani sprejeli to, kar ste pravkar povedali in vaše argumente, tega ne bodo storili. Ste komisar za zdravje in vi bi morali braniti eh, interese potrošnikov. Kako lahko pravite, da je označevanje predrago in prezahtevno in ga zato ne bomo vključili? Kaj pa pravice državljanov in državljank? Posebej pravica do obveščenosti, pravica do zdravja. označevanje samo ne bo preprečilo prostotrgovinskega sporazuma z ZDA. O tem ni dvoma. Gre za to, da so eh, evropske inštitucije restriktivne glede tega, kar se proizvaja v Evropski uniji, po drugi strani pa povsem permisivne glede uvoza iz tretjih držav. Hvala, Chris Davis. Komisar uh, mene ne motijo toliko vprašanja varnosti hrane ali moralna vprašanja. V mojih očeh gre za dobrobit živali. Vi ste povedali, da 9 od 10 kloniranih živali ni preživelo. V britanskih raziskavah je bilo ugotovljeno, da lahko klonirane živali umrejo zaradi najrazličnejših okvar eh, in bolezni, ter da se potomci pogosto skotijo preveliki in zaradi tega močno trpijo eh, matere. Rad bi slišal vaše odzive na to, kaj vi menite o tem in kako bi premagali eh, nepravilnosti v trenutnem razvoju. Hvala. Hvala. Kolegica Cortines. Yo voy a ir en otra dirección. Yo estaba Jaz pa bi šla v drugo smer. Jaz sem bila poročevalka v senci, ko na svetu ni bil dosežen uh, dogovor v zvezi z označevanjem. Uh, spominjam se, kaj se je dogajalo takrat. Uh, zdaj ne poznam podrobno tega novega predloga in ga ne napadam, ker ga ne poznam podrobno. Ampak uh, prišlo je svoj čas do m, velikega problema, kaj ti tehnično gledano, tako kot ko govorimo o razmnoževanju, je bilo težko dokazati, da je prišlo do kloniranja, recimo pred eh, dvema ali trema generacijama. Torej, že 50 eh, let uvažamo um, seme iz Združenih držav in ne vemo, če gre za drugo, tretjo generacijo kloniranih živali. In eh, videti je, da klonirane živali že iz prve generacije jih je težko molekularno uh, preveriti, kaj ti molekularne analize ne uh, ugotavljajo prisotnosti kloniranja. Torej, vprašanje je veliko bolj tehnično zapleteno, kot bi bilo videti na prvi pogled. Vsekaj vsekakor politiki so lahko prepričani v to, da pač lahko imajo določena razmišljanja, da lahko upoštevajo tudi recimo čustvene odzive in tako dalje. Ampak komisar je bil vprašala nekaj drugega. Tukaj gre za drugo stvar. Obstaja trgovina s uh, semenom uh, med različnimi državami, kar traja že več kot 50 eh, let. Uh, in uh, ko gre za ta razmnoževalni. Uh, ali množevalno snov in um, stvari ni enostavno dokazovati, če želimo biti iskreni. Torej, komisar, vas sprašujem, kateri tehnični znanstveni eh, argumenti obstajajo za to, da smo sploh prišli do oblikovanja tega predloga? Hvala lepa. Zdaj pa bi še enkrat dali besedo komisarju, da se odzove na ta vprašanja, ki smo jih pravkar slišali. Sorry, I have to come back on Hvala. Naj se povrnem k nekaterim eh, pojmom. Včasih eh, uporabljamo enake besede, ampak za različnim pomenom. Torej, govor je bil o eh, hrani iz klonov, o živilih iz klonov. Torej, živila iz klonov je, so prepovedana. Morda vsi tega ne vedo, kajti drugače bi to bilo že mm, izpostavljeno. Sicer soglašam z gospodo odberen, da to ni vprašanje varnosti hrane in ehm, seveda nekateri so pač povdarili, da vsaj o dvomi tudi v zvezi s tem, ampak želim povdariti še enkrat, tukaj ne gre za vprašanje varnosti hrane. Nekdo bi lahko rekel, ampak politično ljudje gledajo na to kot na vprašanje varnosti hrane. V redu, potem a, eh, lahko poštevamo tudi politična razmišljanja, ko obravnavamo tehnične vprašanja, a, eh, pozabimo na tehnično plat, na tehnična mnenja in pristopimo demagoško k tem vprašanjem, a, eh, kot če bi šlo za vprašanje varnosti hrane. V redu, do. Jaz seveda se ne bi podal po tej poti, ampak lahko temu prisluhnemo, lahko poštevamo te poglede, ko sprejemamo odločitve, ampak morda ni nujno, da je najbolj priljubljena odločitev tista, ki je najboljša. In torej moramo še enkrat podariti, tukaj ne gre za nikakršno vprašanje varnosti hrane, pa čeprav recimo eh, je zelo razširjeno to mnenje, obstaja pa tudi drug argument, eh, v zvezi s katerim se lahko še pogovarjamo, ali mora biti uh, potrošnik seznanjen s tem, ko gre za vprašanje tudi dobrega počutja živali, ali če živilo izhaja iz eh, direktno klona, ne, ker to ni dovoljeno, ampak pa iz potomcev klonov, to pa je dovoljeno, lahko tržimo te izdelke. In od tod torej tudi ta, uh, up, to vprašanje, ta dvom, ali naj to označujemo ali pa ne. Torej tudi, če govorimo o označevanju, ne govorimo o klonih, niti o živilih iz klonov, ampak govorimo o živilih proizvedenih iz potomcev klonov. In uh, torej, uh, potem seveda to je lahko tudi prva, druga, tretja generacija uh, stvari so pač uh, lahko zelo, ta veriga je lahko zelo dolga. Uh, Torej, to je nedvomno pa vprašanje dobrega počutja živali, o tem ni dvoma. In imamo dve dejstvi, ki jih je treba poštevati in uh, zakaj pravzaprav tudi prepovedujemo tehniko kloniranja zaradi abnormalnosti, ki uh, se povzročajo skozi uh, v obdobju, uh, ko je žival breja in uh, tudi um, kar zadeva tudi stopnje učinkovitosti. Ta stopnja je zelo nizka, zato da uh, pridelamo kloni, eh, eno klonirano žival, moramo uničiti devet drugih klonov. Torej gre res za uh, slabo ravnanje z živalmi, gre za ž, uh, trpljenje živali in torej, uh, to je nedvomno vprašanje dobrega počutja. Ampak, uh, kolegi, naj povem še nekaj. Uh, nismo zabeležili nikakršnega pač, eh, teženja k temu, da moramo eh, zaključiti pogajanja v okviru TTIP-ja eh, za vsako ceno. Obstaja določena politična želja, da bi v določenem trenutku v prihodne zaključili ta pogajanja o čezatlantskem partnerstvu in to velja tudi za Evropski parlament. In komisar, ki je odgovoren za pogajanja za združenimi državami v okviru okviru TTIP-ja, mora imeti v mislih, da vsakršni sporozum bo moral biti potrjen tako strani sveta kot strani parlamenta. In uh, postavili ste mi vprašanje, kateri izzivi se postavljajo v kontekstu TTIP-ja. Nedvomno z našega zornega kota, kajti tudi mi damo svoj doprinos eh, k temu, uh, v zvezi z vprašanjem, z vprašanjem varnosti hrane. V zvezi s tem ustrajamo na tem, da Združene države morajo sprejeti naše izdelke, ki prihajajo iz reje na pašnikih in eh, pač eh, Ne vem, zakaj naše pasterizirano uh, mleko uh, pač ne velja za pasterizirano mleko v Združenih državah. In potem pa tudi vprašanje izvoza govedine uh, iz uh, Evropske unije v Združene države 30 let po eh, BSE-ju še vedno obstajajo, oziroma 13 let po eh, izbruhu BSE-ja eh, obstajajo še vedno določene prepovedi. Postopek v ameriškem kongresu je zelo dolg, ampak zdaj je videti, da so trdno odločeni umakniti to prepoved za evropsko govedino in potem pa obstaja tudi še neko vprašanje v zvezi z sadjem in zelenjavo, ki so obdelani tudi s pesticidi v Evropi. Evropski uniji. Torej, a, zdaj se ne bom spuščal v podrobnosti glede tega, kako so ta vprašanja pomembna za nas. E, mislim, da sem že jasno povedal, da bo zelo težko sprejeti katerekoli kompromise z druženimi državami, kar zadeva našo, e, naša pravila in naše zakonodajne akte v zvezi z GSO. -i in um, to velja uh, za, uh, o, za vse, uh, za celotno uh, pač območje na drugi strani Atlantika. Tukaj ne mislim samo na Severno Ameriko, ampak tudi na Južno Ameriko. Hvala lepa. Dobro. E, imamo časa še za nekaj dodatnih vprašanj. Če bi kdo želel še kaj povprašati, vsi kolegi so se e, v glavnem držali predvidenega časa, tako da se lahko samo zahvalim za to. Gospa. Pana, izvolite. Papavarnova. Ja, Hvala, predsedujoči. Postavila bom morda neumno vprašanje, ampak imamo prepoved za kloniranje živali, hkrati pa bi želeli označevati e, živila, ki so proizvedene s potomcev klonov. E, zakaj sploh torej potrebujemo klone, zakaj potrebujemo potomce klonov, zakaj proizvajamo sploh, če prepovedujemo klone, potem pa zakaj označujemo potomce klonov. Vse skupaj je zvideti res zelo nesmiselno. Morda je to smiselno za industrijo, ampak v splošnem se mi zdi kot neka eh, velika laž za državljane. Prepovedujemo kloniranje, hkrati pa a, eh, a, eh, omogočamo a, proizvodnjo živili s potomcev klonov. To je težko zagovarjati predvajati pred ljudmi, ki nas bodo morali izvoliti čez nekaj mesecev. Ali obstaja neka razumna razlaga, kajti razlaga, ki ste jo ravno kar predlagali, je videti neučinkovita, ljudje tega ne bodo sprejeli. Hvala, Linda McKevan. Hvala. Naj samo povem, ne vem, če ste narobe razumeli, ampak jaz nisem govorila o varnosti eh, živil, jaz sem govorila o dobrem počutju živali. In torej, če eh, trdimo, da. Eh, pač eh, prepovedujemo ta nemogoči sistem, ki omogoča kloniranje, kar je kruto, potem je nepošteno omogočiti, da se uvaža seme iz klonov iz družnih držav in imeti pač koristi od te tehnologije pri naši eh, živeski proizvodni. Torej, to je neiskreno, nepošteno in to je tudi, zakaj temu nasprotujemo. Komisija govori tudi o zarodkih, ampak ne govori o reproduktivnosti reprodukcijskem materialu. Torej, pravzaprav si ogledamo samo določene dele problema, ampak se vzdržimo vsakega, vsakršnega ukrepanja. Mislim, da je vse skupaj kruto, tega nočemo imeti v Evropi ali pa želimo to sprijeti, ampak ne, ne delamo se, kakor da zavračamo stvari, da imamo visoke standarde za dobro počutje živali, da to prepovedujemo in tako dalje. Potem pa skozi zadnja vrata pride noter en in isti material. Thank you. Hvala, Dagmar Odberant. Zakaj bi si morali utvarjati, da a, skrbimo za dobro počutje živali. Nihče v komisiji ne skrbi za to, ampak morda samo ne malo, malo vi, gospod komisar, ampak nihče druga, poleg vas v kolegiju. In eh, torej bodimo iskreni, če si ogledamo oba predloga. Eh, pri nekem predlogu, ker imamo vso odločanje, je ta predlog eh, tako zelo otroški oziroma otroči in naiven, ker je zapisano enostavno, da prepovedujemo kloniranje. Ampak kdo bo potem se odločal za zakol kloniranih živali, ki nastanejo velike, velike zneske? Zato to, da jih sploh eh, pridobimo, ampak zakaj pa ne bi uvažali stvari iz držav, ker je vse skupaj dovoljeno? Zakaj ne zapišemo res to, kar mislimo in povemo? Sploh eh, nas ne zanima, eh, sploh nam, nam ni težko pridobivati živile s potomcev klonu pod pogojem, da smo uvozili osnovni materiali iz druženih držav. In torej, želela bi vedeti, katera država pač bi bila pripravljena se temu odpovedati. Hvala. No, Mr. Stevenson. Gospod Stevenson. Hvala lepa. Eh, torej naj se navežem na to, kar je povedala Dagmar, kaj ti zelo je pojasnila, zelo jasno je pojavila to, kar zahteva ta odbor. Torej, vsi se oglašajo okrog tega, da naj prepovemo uh, vsakršno kloniranje, uvoz mlečnih izdelkov, mesa iz družnih držav. To je to, kar vi trdite, kaj ti tam le nimajo nikakršne sledljivosti, nikakršne prepovedi kloniranja. In torej, če bi bili dosledni, potem ZDA absolutno se ne bodo imeli možnosti prilagoditi na naš naša pravila in torej moramo vse prepovedati. To pa bo sprožilo trgovinsko vojno in torej eh, Dagmar pojdi k svojim voljivcem in dejte jim razložiti, kako nam bo uspelo voditi to trgovinsko vojno, potem ko recimo na primer američani ne bojo več kupovali izdelkov Mercedesa oziroma eh, BMW-ja oziroma ne bojo kupovali več škotskega viskija in tako dalje in bojo, bodo kar tako črtali celo vrsto evropskih eh, proizvodov bo prav gotovo sprožilo vojno, ki bo trajala več mesecev, preden nam bo uspelo jo rešiti. Torej, eh, to, ehm, dejansko, to, kar vi zahtevate, predpostavlja popolno prepoved uvoza cele vrste eh, proizvodov iz Združenih držav, kajti Združene države nimajo nekakršne prepovedi klodiranja in eh, za Združene države bi bilo nemogoče se prilagoditi našim pravilom. Amen sedaj sledi reakcija Dagmar Rodbene, zato ker je gospod Stevenson njo omenil neposredno, potem pa bomo s tem končali. Mislim, da vem, o čem se pogovarjamo. Ko smo imeli prvo zagonodajo o novih živilih in GSO, mi smo hoteli stvari označevati, ampak američani so rekli, tega ne moramo storiti, ker ne moramo ločevati stvari, kajti vse skupaj spravimo v en in ist, eh, isti vagon. Dobro, če potem stvari ne morete ločevati, potem morate označevati. Potem kar na lepem so znali ločevati stvari. In, eh, torej, vem, vem, kaj eh, želite povedati, ko govorite o trgovinski vojni. Spominjam se, da eh, Združene države še vedno uporabljajo pet hormonov pri reji eh, goveda. Mi imamo pa zelo jasna mnenja znanstvenikov, evropskih, evropskih strokovnjakov, ki dokazujejo, da vse to spodboja raka na dojki. In tih tri, tri, tri izmed teh eh, hormonov, um, za tri smo se odločili, da bo jih bo potrebno prepovedati. In torej, seveda, plačali smo tudi določene eh, kazni zaradi tega, eh, naprimer, ker zadeva kozmetiko in tako dalje, ampak ali zaradi tega moramo enostavno eh, se ukloniti, ali je to moralno, zakaj bi morali mi eh, nekako poučevati naše ljudi, eh, nočemo ničesar prepovedati, želimo samo stvari označevati in oni bodo za to sposobni. Hvala, Karin Kadenbach. Hvala. Zadnji stavek dejansko pove vse. Znali bodo označevati. To je vse. To je tisti dokončni argument. Ne smemo vsega sprejeti tako, kot drugi želijo. Če se bo to zgodilo, se bomo spustili v trgovinsko vojno. Ne, ne želimo, da bi to umaknili z trga. Ne, želimo le, da bi potrošniki imeli pošteno možnost, da se sami odločijo, ali bodo produkte kupili ali ne. Zato zahtevamo označevanje. In to je izvedljivo. To je ta dokončni argument. Zato vas to tako boli, ker veste, da želite v napačno smer. Mi želimo le, da bi potrošniki imeli svobodo, da se odločajo, zato pa potrebujejo informacije in informacije izhajajo iz označevanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa res konec. Konec je vprašan, konec je podajanje žogice med kolegi, sedaj bo na koncu dobil besedo komisar. Hvala lepa za to razpravo in za to iskreno izmenjavo pogledov, ki sem je bil deležen. To sem si pribeležil, to bom presnesel na svoje kolege najprej naj eh, povem in me lahko citirate, da ne bomo eh, popuščali, ne bo prišlo do nikakršnih kompromisov, kar gre, ko gre za vprašanje varnosti živil. Eh, seveda mi, to je naša rdeča črta, lahko tudi američani imajo take rdeče črte, predvsem, ko gre za hormone, popolnoma soglašam z govornico, kako lahko varnost državljanov lahko uh, pač uh, zastavimo za to, da pridobimo določen sporazum. Seveda, ta sporazum bo lahko spodbudil trgovanje med tema dvema blokoma, bo lahko ustvarjal nova delovna mesta, ampak uh, ne za vsako ceno. Nedvomno, seveda, želimo vedno imeti v mislih ta sporazum, ampak povdarjam, ne za vsako ceno. In tudi to vprašanje tudi v zvezi s tem vprašanjem, torej dejstvo, da ne bi vključili uh, označevanja, ne izhaja in ni povezano z vprašanjem varnosti živil. Eh, seveda cenim to, kar je povedala gospa eh, eh, Rodberend in ki je pač povdarila, da skrbim tudi za dobro pričutje živali. Seveda to spada tudi v mojo domeno, ampak seveda mm, danes do povdan sem spregovoril na uh, srečanju v eh, stavbi Šarlemanja, kjer smo govorili o vprašanju dobrega počutja živali. Imeli smo tam celo vrsto povabljencev, ki izkazujejo eh, iskreno zanimanje za to vprašanje in tudi za časa predvolilne kampanje. To lahko postane tudi izredno pomembno vprašanje. Eh, sprožili smo postopke zaradi kršitev proti določenim državam, ki niso ustanovljene ustrezno ravnali z živalmi. Sprožili smo podobne postopke, ki kljub eh, tri ali štiri letnim prehodnim obdobjem niso še sprijeli eh, vseh direktiv vsega področja in kot veste, ko, glede na to, da ima komisija disciplinska pooblastila, glede tega ali naj raširi ali odloži prepoved v zvezi z trženjem kozmetičnih izdelkov, ki so bili testirani na živalih, jaz sem vsekakor jasno iz izjavil, da ne bom odložil eh, roka za eh, to prepoved, kajti po tolikih letih je nastopil trenutek, da začenjamo konkretno izvajati to zakonodajo, ki je bila sprejeta strani parlamenta in sveta in držav članic seveda. In torej eh, želimo zagotoviti določene rezultate. Eh, sprožili smo priprave, eh, ki jih verjetno ne bomo zaključili niti v mandatu tega eh, parlamenta, niti te komisije, kar zadeva dobro počuti živali. In za časa razprav so se, omen, se, omen, so se omenjala tudi živila iz klonov. Ampak naj ponovim, torej živila iz klonov, kloniranje in trženje živil iz klonov ni dovoljeno, če bo ta predlog sprejet. In torej, gre samo zgolj za živila iz potomcev klonov, ki, potomci, ki so bili spočeti v skladu s tradicionalnimi metodami. To bo dovoljeno, ampak vprašanje je, ali naj to označujemo ali pa ne, ali naj označujemo vsaj prvo generacijo svežega, sveže govedine iz potomcev klonov, kloniranih živali. Ponavljam to vprašanje. Je Eh, zastavljena v tem trenutku v času in naj citiram iz eh, zapisnika seje kolegija eh, decembra lani, da pač po kateri po, iz zapisnika izhaja, da bo komisija v sodelovanju z generalnim direktoratom za kmetijstvo naročila ustrezno študijo, kar ne bo potem vplivalo na končne rezultate sklepanja v okviru kolegija. Torej, to uh, ne pomeni, da je neke vrste to lažba. Želim samo povdariti, da je pač naša odločitev taka, nekoliko bolj razčlenjena in uh, seveda to ne prejudicira tudi morebitnih dodatkov ali e, doprinosa parlamenta, za katerega bi se parlament odločil naknadno. Hvala lepa. Razprava je konec. Hvala lepa, gospod komisar. Veliko poslancev se je javilo k besedi, to jasno kaže, da nas to tema zelo zanimiva. Velik del odbora kritično obravnava predlog komisije. Pomemben dejavnik je seveda prostotrgovinski sporozum z ZDA. Številni menijo, da je predlog o kloniranju problematičen, kajti nekateri kolegice in kolegi menijo, da bi to lahko bil šele začetek, sprašujejo vse, kaj bi še lahko sledilo temu predlogu. Lepo prosim, da naše besede vzamete resno. Dobro vas poznam, zato boste to prav gotovo storili in eh, komisija mora vedeti, da mora konec koncev Evropski parlament potrditi prostotrgovinski sporozum z ZDA. In danes smo tudi slišali, da imajo državljani pomisleke v zvezi s kloniranjem. Uh, parlament pa je pri koncu mandata in to vprašanje se bo prav gotovo pojavilo v volilni kampanji. Zato lepo prosim, da komisija pri temi kloniranja postopa zelo previdno in eh, prav zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo v naslednjem mandatu parlamenta. Hvala lepa, hvala za razpravo. Upam, da Mm, bomo na koncu dobili dober predlog, kolegicam in kolegom, pa tudi komisarju želim lep večer. 17. februarja se srečamo znova, gre za javno predstavitev o pravici do vode na pobudo državljanov. Pričakujem, da boste vsi tukaj. V ponedeljek torej ste vabljeni. 20. februarja od 9. do 12.30 pa imamo uradno sejo. S tem je se konec. Lep večer.